sta izjavi sveten komisije v zvezi s podvojitvijo zmogljivosti plinovoda Severni tok in vpliva na energetsko unijo ter zanesljivosti oskrbe. Gospod Šmit, v imenu sveta. Izvolite, gospod minister, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Zavedamo se nujnosti tesnejšega sodelovanja na tem področju, še zlasti dolgoročne v smislu, zaradi tega imamo pred seboj predlagano agendo skupne politike Evropske unije, ki upošteva tudi vse pomembne geostrateške vidike na tem področju, ki pomeni velik izziv za Evropsko unijo. Trenutno se izvaja tretji eh, svežen ukrepov na tem področju eh, in tudi izvajanje eh, direktive o energetski učinkovitosti je v teku. Seveda stanje ni popolno, zadeve se odvijajo v pravi smeri. V letu 2014 eh, smo že začeli s kvalitativno presojo naše politike na tem področju ter na področju varnosti dobave. To so zelo pomembna vprašanja in eh, to lahko bistveno vpliva tudi na notranji trg in njegovo enotno delovanje. Predsedstvo je zaradi tega organiziralo nedavno v Luksemburgu teden eh, energetske tehnologije, kjer so se uh, udeležili pomembne konference in strokovne razprave, strokovnjaki, kar 500 jih je bilo iz različnih področji, med njimi tudi tisti za uh, obnovljive vire energije. Energetski vprašanj se torej lotevamo zelo resno, razmišljamo tudi o novih ukrepih za boljšo integracijo trga. Uh, tako da bomo lahko oblikovali tudi dolgoročne investicijske politike na področju energetike. In tu gre tudi za vprašanje varnosti dobave energije. E, mislim, da je komisija obljubila predstavitev predloga programa že v letu 2016. Predsedstvo upravlja trenutno pripravljalna dela in upamo, da bomo v kratkem našli odgovore tudi na številna druga vprašanja, ki ste jih zastavili. Svet doslej še ni sprejel stališča, uradnega stališča o komercialnem eh, projektu med eh, ruskimi podjetji in zahodnoevropskimi podjetji. Eh, predsedstvo se zaveda, da gre po eni strani za koristne pobude, po drugi pa je treba upoštevati tudi širše geopolitične in druge vidike. E, res pa je, da bi to vrsti projekt lahko bistveno prispeval tudi k diverzifikaciji e, virov, vendar je pri tem treba razmisliti tudi o prihodnih e, posledicah in vplivu ne le na Evropsko unijo, temveč tudi na drugačne, druge države v okolici in sosedstvu. Pri tem velja upoštevati tudi eh, pravne okvire in eh, možne učinke na notranji trg. Predsedstvo vam lahko zagotovi, da pri svetu tesno spremljamo to področje in razvoj dogodkov in še nadalje spodbujamo izvajanje vseh ukrepov, ki bodo prispevali k energetski uniji ob upoštevanju vseh zahtev za varno in trajnostno dobavo ter zagotavljanje varnosti dobave energije ob vključevanju novih energetskih virov ter istočasnem upoštevanju okoljevarstvenih vidikov, kar je še zlasti pomembno. Hvala lepa, gospod Miguel Arias, kaj je te ima besedo? Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci. Ključno sporočilo, ki ga imam za vas, je, da se zavedamo eh, pomena tega vprašanja, zato je to naša prednostna naloga. Komisija se aktivno ukvarja z vprašanjem eh, oblikovanja strategije celovite eh, Eh, strategije za energetiko, ki vključuje tudi stalnost in zagotavljanje redne dobave, vključno z vsemi pravili, ki jih moramo upoštevati v prihodnje. Eh, preučujemo tudi eh, možne nove vire, nove vire za dobavo zemeljskega plina, za skladiščenje plina in tu se upravljajo tudi konkretni projekti in predlogi za boljše povezavo obstoječih omrežij. Že v nekaj mesecih našega delovanja smo uspeli doseči nekaj oprijemljivih rez, eh, rezultatov na jugovzhodu eh, Evrope tudi projekti, ki povezujejo Španijo, Franco in Portugalsko, so že močno napredovali in eh, verjamemo, da bodo po načrtu operativno usposobljeni do leta 2020. Pričakujemo pa, da bo povezava do leta 2020 še veliko boljša preko sredozemskih in transanatolskih povezav. Situacija se bo tudi izboljšala, ko bo vstopil veljavo sporazum med Litvo in Polsko. Ne morem dovolj podariti, kako pomembno je, da se še nadalje izvajajo sprejeti dogovori o povezavi Evropske unije v celovito omrežje, pri tem pa ne gre pozabiti pomena Ukrajine za boljšo povezavo in dobavo energije. Mm, severni tok eh, številka dve je tudi omembe vreden, čeprav je to predvsem komercialni projekt, ampak naj povem jasno ta plinovod bo moral pri svojem delovanju v celoti upoštevati vso obstoječo zakonodajo in varnostne predpise, ki veljajo v Evropski uniji, vključno s pravili javnega naročanja in varstva okolja. Nikakršna dejanja v nasprotju eh, z regulativo Evropske unije ne bodo mogoča. po vzpostavitvi omrežja Severnega toka 2 bomo poskrbeli tudi za ustrezno cenovno politiko in eh, prav tako vam lahko zagotovim, da bomo pri komisiji poskrbeli tudi za to, da bo Ukrajina še nadalje naš eh, varni partner pri načrtovanju energetskih virov. Naša strategija diverzifikacije, dobave, pa seveda vključuje tudi to, da lahko Rusija sodeluje pri tem, vendar ob upoštevanju vseh obstoječih pravil in zakonodaje. Hvala lepa, gospod komisar. Začnimo s političnimi skupinami. Najprej dobi besedo gospod Buzek. Komisaru, eh, šanuje volnoš gospodarčev. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Spoštujem gospodarsko svobodo. Podjetja želijo ustvariti dobiček in to je treba spoštovati. Pri Severnem toku 2 imamo dvome tako glede prvega kot drugega. Težko je govoriti o dobičku, saj že obstoječa infrastruktura je izkoriščeno ali 50 odstotno. Prav tako se mi zdi, da so novi načrti tudi ekološko lahko sporni. Drugič, severni tok 2 ni v skladu z zavezami držav članic glede ekološke varnosti in vidimo, da bo tu en dobavitelj dobil prevladojoč položaj. Evropska komisija izvaja tudi preiskavo v zvezi z ulogo Gazproma. Če povzamem, ta projekt ni projekt, ki ga lahko gledamo zgolj komercialno. Namreč vidimo, da prinaša tudi politične napetosti, ki jih poznamo že iz Severnega toka 1. To je nevarnost za naše partnerje v sosedski politiki. Ta projekt je gospodarsko zelo težko utemeliti. Pričakujemo zato, da bo Evropska komisija naredila vse, kar je v njeni moči, zato, da bi, če pogoji ne bodo izpolnjeni, severni tok 2 lahko tudi zaustavili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 predsedujoči. Severni tok bo Nemčijo neposredno skrboval z ruskim plinom. Dejali ste, da se sedanje zmogljivosti ne uporabljajo dovolj dobro. To pomeni, da bo izgradnja novega plinovoda podvojila zmogljivosti. Ali niste mnenja, da bomo na ta način dobili prevelike zmogljivosti, s čimer se bo Nemčija pripravila za morebitni prihodni primir, ko bi ne dobili dovolj plina iz Ukrajine. Ali je možno, da se Nemčija pripravlja za ta primer? Se vam zdi to možno? Ja Morda je prišlo tu do težav pri razumevanju. Naše povezave z vzhodom se uporabljajo zgolj 50 odstotno to pomeni, da še imamo 50 odstotkov prostih zmogljivosti že z obstoječo infrastrukturo. Zato se mi zdi povsem neutemeljeno, da gradimo še dodatne zmogljivosti, glede na dejstvo, da že sedanjih zmogljivosti ne izkoriščamo. Očitno šlo za nesporazum. La parola all'onorevole. Besedo ima v imenu skupine SD. Gospod Zanonato. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospod eh, minister, gospod komisar. Zelo nas skrbi najavljena namera, da bi podvojili zmogljivosti Severnega toka. Na ta način bi se še povečala odvisnost od ruskega plina. Prav tako bi se skrajšala tudi pot do držav v EU. Danes imamo severni tok, potem Jamal preko Belorusije in ukrajinsko pot. Dve poti bi s tem dobili. Prva težava se pojavlja v zvezi z diverzifikacijo. Zmanjšanje števila oskrbovalnih poti pomeni, da bomo s tem zmotili že tako občutljivo ravnovesje. To je velik problem, zlasti za tiste ki se trenutno ukvarjajo z najbolj ambicioznim projektom energetskih politik. In zato menim, da je varnost oskrbe ključno vprašanje. Potem je vprašanje Evropske unije tudi tisto vprašanje, ki se povezuje z Ukrajino. Zakaj bi Ukrajino izuzeli? to pomeni, da bomo vzhodno Evropo izpostavili močnemu, še močnejšemu vplivu Rusije. Ruski dobavitelj je najavil, da se bo leta 2020 oskrba za Ukrajino za utekočinjenim plinom končala. Vidimo, da je to grožnja za gospodarsko in socialno stabilnost te države, pa tudi za energetsko vzdržnost. To velja ne samo za Ukrajino, pač pa tudi za velik del vzhodne Evrope. Južni tok je bil potopljen ravno zaradi takih hipotez. Slišali smo kritiko, ki danes popolnoma enako velja tudi za severni tok.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 Kajti vsa priporočila so bila proti temu in gospod komisar je dejal, da takšne investicije ne bo več podpiral. Potem pa sem naslednje leto, leto kasneje, vprašal, zakaj Nemci podpirajo podaljšanje severnega toka strani Gazproma. Takrat mi je odgovoril, da gre za zasebno pobudo in da nimajo nobenega vpliva na to. Pred nekaj tedni sem vam zastavil vprašanje v zvezi z Severnim tokom 2 in v zvezi z izvanjem eh, energetskega svežnja Evropske unije. Takrat sem jo prvačevalec za to in odgovorili ste mi tako kot v preteklosti, danes ste ravno tako dejali, da gre za zasebno zadevo in da na to ne morete vplivati. Gre za 110 kubičnih metrov na leto, gre za zelo velik pritok. In to ne ustreza diversifikaciji energetskih virov Evropske unije. Ravno tako so s tem prizadete srednje evropske in vzhodno evropske države, ki so prepoščene same sebi na tem področju. Kar gre za, ko gre za obveze na področju boja proti podnebnim spremembam, bi bilo potrebno, da bi na področju oskrbe z energijo morali premostiti to vrzel. Mislite, da bo Evropska unija sploh šla v to smer? Sedaj pa ima besedo gospod Petersen. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Projekt Severni Tork je ključnega pomena za energetski trg, za energetski svežen številka 3 in za energetsko unijo. Ključnega pomena bo še kar nekaj desetletij, zaradi tega, ker smo še vedno odvisni od tega in od naših ključnih projektov za infrastrukturo. Rusija in Gazprom sta javno nasprotovala evropskim prizadevanjem, da bi liberalizirali energetski trg aktivno spodkopavajo kakršne koli namene za liberalizacijo trga. Kot veste, energetska unija skuša oblikovati cilje za energetsko unijo v Evropi. Rad bi slišal vašo oceno glede tega, kako bo Evropska unija nadaljevala z razpravami v zvezi s severnim tokom v okviru načel energetske unije. Nam lahko odgovorite, gospod komisar, koliko evropskih držav bo opravilo analizo razširitve severnega trga, zato da ocenimo strateške in geopolitične posledice tega projekta. Veliko držav opravi samo okoljsko analizo, vendar pa to ne vsebuje političnih posledic ključnih projektov za energetsko infrastrukturo. Zato pozivam komisijo, da vzpostavi dialog s prizadevnimi državami članicami in poroča Evropskemu parlamentu, koliko teh držav je opravilo geopolitično analizo te infrastrukture. Ravno tako zahtevam informacijo glede tega, kako bo Evropska komisija pristopila k tem vprašanjem in zaprosim Evropsko komisijo, da izvede in objavi evropsko geopolitično študijo glede posledic Severnega toka in še posebej glede vpliva na sosedsko politiko in na politiko v zvezi z Ukrajino. Najlepša hvala. V imenu skupine GUE NGL ima besedo gospod Sikilotis. Predre, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Razširjenje Severnega toka je odgovor nemoči Evropske unije in da se zagotovi eh, varno oskrbo z energijo. Na to moramo gledati v kontekstu juga in severa. Jasno je namreč, izpostalo, da imamo energetske otoke, da imamo tokove na jugu in na severu, s katerimi smo se zašli v težave, ko gre za oskrbo z energijo. Komisija mora priznati, da mora bolj učinkovito upraviti prvobitne vire energije, še posebej, ko gre za vodikooglike, ki obstajajo okrog Cipra in na vzhodnem delu sredozemlja, kot tudi v severnoafriških morjih. Imamo tokove plina, še posebej, ko gre za otekočinjen plin na sredzemlju. Mogoče bi lahko poskrbeli za odpravo teh vrzeli. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu zelenih gospod Turmese. Najlepša hvala. Najprej bi se rad zahvalil gospod Bitikopfu, ki je bil pobudnik za današnjo razpravo. Spoštovani kolegi, razširitev severnega toka med Rusijo in Nemčijo je zelo slaba ideja. Lahko bi imenovali tudi kot provokacijo ki ogroža energetsko unijo in energetsko sosedsko politiko. Strategija Rusije in Gazprova je jasna. Skušajo izključiti Ukrajino z vsemi političnimi in gospodarskimi posledicami. S tem bodo prizadeli vzhodne države v Evropi, s tem, da bo skrba plina postala težja in dražja. S tem bodo tudi dobili večjo prevlado. To je proti interes, v nasprotju z interesami Evropske unije in eh, v nasprotju z našimi geopolitičnimi interesi v Ukrajini. Večina Evropskem parlamentu in večina držav članic se strinja s temi argumenti. Vendar pa imamo zelo pomembne lobije, ki delujejo uh, za tem eh, francoskega gas uh, Fonsues, in eh, British Petroleum, Shell iz nizozemske, seveda vsi lobirajo okrog po naših koridorjih in govorijo o tem, da gre za komercialni projekt. Istočasno pa imajo zelo močne zaveznike François Hollande, Angela Merkel, David Cameron, eh, Zanima me, kje je doslednost, ko gre za ukrajinsko politiko, kje je solidarnost za naših eh, sosedov v vzhodni Evropi. In prosim, ne govorite, da gre za komercialen projekt, gre za političen projekt, gre za zelo eksploziven in razklejoč projekt. Zato želim, da bo komisija odločna in mislim, da je med nami pravi mož za to zahtevam tudi, da se predsednik Tusk ne bo skril. Zelo mi je žal, ampak če ta projekt ne bo na dnevnem redu na naslednjih vrhih Evropske unije, potem lahko pozabimo na Evropsko energetsko unijo. Sam zahtevam od Angele Merkel, Francoja Londa in Davida Camerona, zakaj se skrivajo in zakaj podpirajo ta projekt, ki je tako škodljiv in ki ga moramo ustaviti. Najlepša hvala. V imenu skupine IFDD e ima besedo gospod Tamburano. Najlepša hvala. Veliko govornikov je govorilo o podvojitvi zmogljivosti plinova na severni tok kot o problemu. Vendar pa je treba omeniti tudi vprašanje, ki smo jih rešili s tem. Zamujamo že s tem, da bi zavarovali oskrbo z energije. Veliko krat govorimo o tem, da moramo poskrbeti za to. Trpimo tudi zaradi škodljivimi posledicami geopolitičnih ukrepov, s katerimi smo škodili ravnovesju. Če bi resnično pomagali Ukrajini na mesto, da bi spodbujali revolucije, potem ne bi prišlo do te hladne vojne. Primankuje političnih in demokratičnih ukrepov in zato plačujemo za te posledice. Smo v rokah eh, finančnih in energetskih gigantov, ki ne delujejo v interesu naših državljanov. Evropski parlament pa še vedno zagovarja varčevalne ukrepe in ukrepe, ki so škodili in pahnili na kolena eh, južnoevropske države. Kaj pa sankcije do Rusije, ki pomenijo zelo velik strošek za podjetja v naših državah? Kdo bo pokril to škodo. Nemčija, ki podpira severni tok, mislim, da je bistvena, da Evropska unija ukrepa, da zagovarja naše državljane, da podpira energetsko unijo, ki se bo oddaljila od izpustov toplogrednih plinov, da bo spodbujala suverenost na področju energetske in podnebne politike. Treba je istočasno spoštovati načela dobrega sosedstva z vsemi državami, ki nas obkrožajo. Istočasno je bistvenega pomena, da z vsemi sodelujemo enakopravno. Najlepša hvala. Sedaj pa gospode. Go, uh, gospod eh, predsednik, eh, kolegice in kolegi, uh, ko človek želi ubiti svojega psa, ga ubije s. Uh, uh, z govorom, da ima steklino. In eh, mi pa tu stalno lajamo, ampak eh, naj vas spomnim na končno sodbo Žeroma Ferjeja, med, predsednik Mednarodne zveze za plin. Govo, govoril sem že o tem, kaj je rekel. Rekel je, Evropa se ne more živeti brez plina, če vam je to všeč ali ne. Fati Birol, novi izvršni direktor Mednarodne agencije za energijo, je tudi to potrdil. Ampak tu moramo priznati, da so Ukrajinci eh, tisti, ki so se pokazali najbolj besni. Eh, Ukrajinci stalno obtožujejo Rusijo vsega zla ampak niso znali sami zagotoviti varnosti eh, plinovoda, ki eh, prečka njihovo državo. Če je Gazprom večkrat eh, grozil, da bo zaprl eh, eh da bo zaprl dovod plina, je bilo to zato, ker Ukrajina ni plačevala dolgov. Bilateralni in trilateralni eh, dogovori bi bili potrebni, ampak komisija je 25. septembra rekla, da bo Ukrajini dala s, eh, so, eh, 20 milijonov eh, evrov, da bo lahko kupovala plin od Rusije. Eh, govorim o dolarjih, kajti komisiji so bolj všeč dolarji kot eh, evri. No, eh, žal, eh, Ukrajinci še ne poznajo vseh eh, zdravil, oziroma vseh stranskih učinkov, ne vejo, kaj bo eh, prineslo to približevanje Evropske unije, kajti Rusija je konec koncev njihov naravni partner. In eh, e, države jugovzhoda Evropa bi lahko veliko dobile od eh, Južnega toka, Srbija, Bolgarija, Romunija, pa tudi Grčija. Ampak EON, Šel in druga Eh, korporacije so 4. septembra podpisale pakt eh, delničarjev za izgradbo eh, Severni tok 2. Vsak pa je od tega vzel 10 odstotkov, francoska korporacija bo dobila 9 odstotkov. O tem se je govorilo na eh, gospodarskem forumu v Vladivostoku. Komisija še ni vsega pokvarila, ampak eh, eh, Rusijo je vseeno prisilila, da se je odrekla južnemu toku. Tu gre za dolgoročni eh, projekt, ki ga potrebujemo, če želimo imeti mir v Evropi na mesto te nove hladne volje, vojne, pardon, ki ste jo začeli. Monsieur, monsieur. Gospod Baji, modri karton, ali sprejemate vprašanje? gospod andrejevič imate besedo spoštovani kolega splišali slišali smo govor o gazpromu ki je najbolj zanesljiv oskrbovalec Evrope z energijo. Kako lahko razložite situacijo v Gazpromu, ki je verjetno najbolj skorumpiran? najkorumpirano podjetje v Evropi. Vidite ogromne zgradbe, ogromna posled, poslopja, ki so v lasti menedžerjev v Moskvi v, obs, z obskurnimi posli. Kako lahko razložite, da Gazprom največ zasluži v Nemčiji? Je to, to ni politično, gre samo za gospodarske in finančne zadeve. Kako lahko razložite više cene v Ukrajini v primerjavi z Nemčijo? Če gre samo za gospodarske sile, ki to ravnavajo. Drage kolega, vaša pripomba je emblematična za načelno stališče do Rusije, ki se veliko krat sliši v tem parlamentu. Dokler ne bomo dokazali nasprotjo, Gazprom ni nikoli prenehal dobavljati plina, kar pa zadeva različne cene, to pa je mogoče eh, razložiti se tem, ker Ukrajina ni veliko krat plačevala eh, dobavljenega plina, eh, ker je tudi imela velike dolgove, ki jih ni poplačala. La parola all'onorevole Corvin. Sedaj pa ima besedo gospod Corvin Mike. <clears throat> Ja- gospod predsedujoči, gospod komisar, rad bi opozoril na to, da so zasebna podjetja dobra, vendar pa eh, ni vse tako, kot zgleda v Rusiji in v Nemčiji ni, so se vse pogodbe sklenile brez posredovanja vlade. Gospod Arias Kanjete je dejal, da bo drugi tok poskrbel za diverzifikacijo virov energije. Prosim, ne borite smešni, gospod Buzek. Gre za to, da bo ta drugi tok poskrbel za oskrbo z energijo Ukrajini. Vse je zelo obskurno in istočasno je. Treba poskrbeti, da bo komisija vse, vsem temu nasprotovala. Zeleni so proti premogu, proti jedrski energiji, vendar pa ne nasprotujejo temu, kar prihaja iz Nemčije, medtem pa se delijo dobički. To je zelo zanimivo. Tudi na polskem imamo ukrepe. Severni tok bo potekal okrog Polske, komisija nima nič proti temu, lahko pa bi ukrepala. Polska je prepoščena sami sebi. Evropska komisija tukaj ne vidi nobene grožnje. K temu bi rad eh, dodal, da bi s tem samo še mm, dodatno pokazali, kako zelo smešni smo. Gospod Karinš. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, Evropska unija ima eno zelo močno strateško pomankljivo. Smo odvisni od uvoza odvisni smo od enega samega osprkovalca in to je Rusija. Imamo pa rešitev za to in rešitev se glasi. Zgraditi moramo Evropsko energetsko unijo. Treba je poskrbeti za manjšo energetsko odvisnost, drugič poskrbeti moramo za večjo konkurenčnost in tretjič diverzificirati moramo naše energetske vire. Projekt Severni tok 2 pa ima cilj, ki gre ravno v nasprotno smer. S tem ne bomo podprli naših ciljev, s tem bomo samo še povečali našo odvisnost od Rusije. Konkurence bo manj, istočasno pa bomo imeli manjšo diversifikacijo virov, vir bo zgolj Rusija. Če bo resnično prišlo do podvojitve zmogljivosti plinovode, potem bo Ukrajina ostala izolirana. Mi pa želimo podpreti Ukrajino v Evropski uniji. S tem pa bomo ovirali Ukrajino in jo pahnili v energetsko izoliranost. To lahko z političnega vidika preprečimo. Ustavili smo samo južni tok Sedaj pa lahko to z pravnega vidika storimo za severni tok. Komisija lahko preveri, kakšni so pogoji v pogodbah med podjetji in med dobavitelji iz tretjih držav, kot od Gazproma. Najlepša hvala, gospod Balčitis. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Energetska odvisnost energetske unije od Rusije je ena od ovir za doseganje ciljev v Evropski uniji. Zato je veliko podjetij podpisalo pogodbe za Rusijo, zato da bi se izognili naši politiki. Ti sporazumi so izključili nekatere države članice, ki so izključene iz energetske mreže. V kakšni situaciji se bodo znašle te države, države kot je Litva, ki je zgradila plinski terminal z evropskimi sredstvi, skuša storiti vse, kar lahko, zato da zniža energetske stroške podjetja pa sprejma odločitve, ki so v nasprotju z interesi naših partneric, kot je Ukrajina. Želim vam zastaviti tudi vprašanje. Naša prizadevanja, da bi zmanjšali odvisnost od Rusije in da bi znišali stroške, resnično koristni. Komisija ni prejela vseh interesov pred podpisom eh, tega sporozuma. Mislim, da gre tukaj za pravi škandal. In eh, tukaj se zastavlja tudi vprašanje očinkovitosti naših inštitucij, gospod Fetiga. Gazačan Punoc ne bil. Najlepša hvala. Eh, Severni tok je eh, instrument pritiska na države v moji regiji. V, V Ukrajini je zaradi tega prišlo do poslabšanja varnosti države. To je tudi v nasprotju z načelom e, eh, varnosti. Mnogi govorijo o gospodarskem pomenu, ampak v bistvu gre samo za rusko propagando. In uh, proti tej uh, eh, ruske propagande se moramo postaviti. Hvala, hvala lepa. Uh, koleg Oštrečivjus. Gospod uh, predsednik, uh, komisar Julija letos je skupina poslancev sku, uh, pa je z mano pisala komisiji in prosila, da se oceni uh, predlog podvajanja zmogljivosti severnega toka. Uh, Po resnici povedano, vaš pisni odgovor me je precej šokiral in naj citiram. Če dodamo zmogljivosti temu sistemu, to pomeni v prvi vrsti eh, komercialno odločitev. Konec citata. To je eh, posel kot običajno, nič novega. In če dodam še svoje mnenje, eh, mnenjem kolegom, bi želel dodati tri stvari ali ste še vedno prepričani, da gre za eh, gospodarski projekt, glede na geopolitično realnost, eh, glede na Ukrajino, drugič. Ali ne menite, da bi širitev severnega toka bila v nasprotju z varnostno strategijo eh, in z energetsko politiko EU in tretjič, kako si predstavljate, da bojo te stvari šle skupaj? Podvajanje zmogljivosti in zmanjšanje energetske odvisnosti Evropske unije od eh, Rusije. Vnaprej se vam zahvaljujem za vaše prijazne odgovore. Hvala lepa, gospod Ferreira. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Razvoj energetske unije ne bo pomenil nič drugega, kot da razvijamo strateške infrastrukture v mestih v okviru projektov, ki bodo vedno bolj čez nacionalne in transnacionalne v obliki infrastruktur ali pa v interesu trgov z izgovori, kot so manjša odvisnost, diversifikacija, manjše zadolženje držav, izoliranje nekaterih držav in tako dalje. Vse to bo ostalo v ozadju. Gre za vprašanja, ki so v rokah demokratičnega in javnega nadzora. Energija je javno dobro in to treba iztrati iz rok monopola določenih podjetij, v rokah katerih se razvijata naša energetska unija. Hvala. Tarant. Gospod Tarant. Hvala lepa, gospod predsednik. Komisar Šeftovič je dal pobudo, da se eh, preuči pravne vidike Severnega toka 2 eh, in to je zelo dobrodošla pobuda. Eh, to bi imenoval, da je to del hibridne vojne. Ne glede na to, kaj pravijo korporacije v Rusiji in Nemčiji, korporacije kot so šel, vam bomo gospod Kanjete dali vso politično podporo, da jih premagate. Da bi se izgubili situacije, kjer bi vsak nekaj izgubil, pa vemo, da naš zakonodajni eh, trikotnik zelo hitro lahko postane bermudski tri, eh, trikotnik, kjer dobri eh, nameni zelo hitro izginejo in upajmo, da bo gospod Tusk hitro posredoval in da bo to eh, vprašanje vključil v dnevni red eh, sestanka sveta. Šele eh, potem bodo videli ljudje, kot sta Oland in Merkel, kako zelo huda napaka bi bila, če bi omogočili gospodu Šröderju in Putinu zgraditi ta škodljivi plinovod. Gospod Kanjete, v naftnem poslu ste že dolgo časa. Sam sem eh, se ukvarjal s plinom, eh, delal sem v sovjetski vojni, vojski pardon, in želim končati eh, z optimistično noto. Rusi blefirajo. Um, 50 odstotkov obstoječih zmogljivosti Severnega toka 1 je neizkoriščenih in sedaj nehajmo s to neumno igro. Hvala lepa. Hvala lepa. Govorili ste dvakrat toliko časa, kot ste ga imeli na razpolago. Gospod Seinfeld. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ključni element energetske varnosti Evropske unije bi moral biti manjša odvisnost Evropske unije od eh, vzhodnih virov energije. Zelo težko je razmišljati o severnem toku, eh, težko si je predstavljati, da je v skladu z interesi EU. V bistvu gre za čudno situacijo, kajti V strateških dokumentih Evropske unije se podarja pomen diversifikacije virov in pa tranzitnih poti. Po drugi strani pa imamo sedaj upraviti z določenim številom investicijskih projektov. E, te, ti projekti so znani, uživajo podporo, ampak zaradi njih bomo postali še bolj odvisni od Rusije. Mislim, da bi bilo treba omeniti tudi nekaj eh, politikov, ki podpirajo te projekte. Ne smemo pozabiti, da je Nemčija lastnica določenih družb, ki so podpisale sporazum z Gazpromom. Težko si je predstavljati, da bi brez vedenja nemške vlade te družbe podpisale, da sporazum Severni tok bo škodil koristom, eh, koristim in interesom Evropske unije, zlasti pa odtegnejo trpeti določene države, kot je naprimer eh, Poljska ali pa tudi Trčija. Ukrajina že ocenila izgubo na 2 milijardi evrov na leto. Ukrajina je rekla, da gre z, za izdajo evropskih idealov solidarnosti. In zato bi Evropska unija morala ustaviti eh, ta projekt, gospod predsedujoči. Gospod Gjerek. Da, to z jedne strani jednolite reči. Energetska unija pomeni enotni trg za energijo, po drugi strani pa so tu tudi podnebni cilji in pa energetska učinkovitost podvojitev zmogljivosti severnega toka lahko pozitivno vpliva na izgradno energetske unije in na varno skrbo z energijo. Če si pogledamo v prihodnost in če pozabimo nekoliko na prejšnje spore, moramo priznati, da bo izgradnja tega novega dela Severnega toka korisna? Mislim, da je uporaba plina dosti bolj učinkovita kot uporaba eh, premoga. Emisij je manj za 40 odstotkov. To je še drugi vidik energetske učinkovitosti in sicer fleksibilnost te energije. Mogoče jo je kombinirati z veternicami v času največje porabe. Mislim, da so projektanti severnega toka dobro razume, razumeli pomen eh, tega severnega toka, vendar pa je vse eno za, zagotoviti nadzor se strani EU tako, da se bomo vrnili k ideji Žamala 2 v imenu EKR gospod Van Bosuit. Eh, gospa Van Bosuit. Gospod predsedojoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Načrti za podvojitev zmogljivosti severnega toka so 100 odstotkov nas, nasprotni našim energetskim ciljem. Želimo postati manj eh, odvisni od ruskega plina. Tu ne gre samo za diversifikacijo eh, virov, ampak gre tudi za iskanje alternativnih virov energije. Če si sedaj pogledamo zmogljivosti severnega toka, vidimo, da se uporablja samo 50 odstotkov stoječih zmogljivosti. Tu so še drugi vidiki, ki jih moramo upoštevati. Ne smemo pozabiti na geopolitična vprašanja. Celo vprašanje je pa odkot bomo dobivali energijo v prihodnje in kje so naše rezerve. Gospod Selimovič, Jesenko. Najlepša hvala. Že dolgo časa seveda Rusi uporabljajo plin za to, da izvajajo pritisk na države in da jim preprečijo, da se eh, obračajo k zahodu. Eh, leta 2007 so bile vse dobave nafte v Estonijo prekinjene, istočasno pa je prišlo do prekinitev dobave plina v Gruzijo, pa potem v Ukrajino. In potem so zvišali cene in Armenija, eh, Kazahstan, Pridnestelje, Gruzija, v vseh teh primerjih so bile te države prisiljene plačevati više cene, pa tudi balkanske države, Bosna, Srbija, tudi, ce, tudi te države so odvisne od eh, Kremlina. Naj zaključim. Vemo, da je eh, Severni tok 2 nekaj, eh, kar bo še povečalo odvisnost Ukrajine od Rusije kako uh, bo komisija preprečila, da se to naredi. Hvala lepa. Gospod Kristoforov Lefteric, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rečimo, <coughs> moram, da moramo biti objektivni in pošteni, odkriti. Ko sem vas poslušal, kolegi. Gospod komisar, slišim, da vsi govorite isto. Vsi govorite, da moramo postati samo zadostni, kar zadeva energetsko eh, oskrbo. Tako, vsi govorimo, da moramo zmanjšati odvisnost, da moramo imeti več virov eh, dobave, tako da ne bomo odvisni samo od enega izvoznika. No, to je izhodišče. Moje vprašanje je pa naslednje, ali bomo to sploh storili z severnim tokom 2. Močno dvomim. Komisar je čisto pravilno ugotovil, da mora Evropska unija imeli več virov dobave Eh, zemeljskega plina. Kako pa to doseči? Sedaj živimo v času in v tem času krize moramo sprejemati ustrezne odločitve. Alternative imamo, morali bi uporabiti svoje lastne vire energije. Vzhodni mediteran je tu treba omeniti pa tudi še eh, kaj drugega. Mislim, da moramo postati bolj samozadostni, tako da ne bomo odvisni od enega ali dveh večjih dobaviteljev. Vzhodne se do zemlje drži ključ, Cipr je država članica EU in mislim, da je to še ena možnost eh, za dobave. Ampak tu ne gre samo za Cipr, tu je še Grčija, tu je še Izrael, tu je tudi Egipt. Skratka, več alternativ imamo na razpolago. To pa pomeni, da moramo pogledati malo širše. Ne smemo gledati kratkoročno. Ne smemo biti odvisni od enega glavnega dobavitelja. Diversificiramo vire dobave in zlasti gledamo v prihodnost in zavedajmo se, da je vzhodne sredozemlje eno tistih območij, kjer bo zgrajena infrastruktura lahko koristila Evropske unije in državam članicam ter tudi ljudem. Najlepša hvala. Gospod Jeppe Koffert. Nord Stream skal ikke udvide. Najlepša hvala. E, stvar je enostavna. Severnega toka ne bi smeli širiti. Naša energetska unija bi morala slodeti na e, solidarnosti, e, sodelovanju in obnovljivih virih energijah. Eh, se eh, vrne to, ko obide baltske države Polsko, izolira Ukrajino in nobene potrebe ni po tem severnem toku, glede na to, da se 50 odstotkov obstoječih zmogljivosti ne uporablja. Putin želi oslabiti Evropo. Putin sedaj bombardira Sirijo in ne zasluži nobene nagrade. Razširitev severnega toka bo samo povečala našo odvisnost od ruskega plina. Mislim, da bi se morali namesto tega osredotočati na energetsko učinkovitost in na to, da bomo izgradili pravi evropski enotni trg. In upam, gospod komisar, da boste naredili vse, kar je v vaši moči, da se bo to tudi zgodilo. Hvala lepa. Hvala.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 Torej, gre za naložbo, ki je v nasprotju z solidarnostjo Evropske unije. Ne moremo sprejeti situacije, v kateri bi evropske gospodarske družbe se pogajale z državo, ki tudi ni članica Evropske unije. In to se danes dogaja. Večina držav članic je tiho. In to je v nasprotju z energetsko varnostjo in gospodarskimi interesi Evropske unije. Severni tok destabilizira evropski trg oziroma bo destabiliziral evropski trg in v bistvu to koristi samo eni članici Evropske unije. In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 Najlepša hvala, gospod predsedevoči. Mislim, da ne smemo govoriti zgolj o nekih novih energentih, eh, ki jih potrebujemo. To je pravzaprav neresnica. Gre za zagotavljanje motorja, ogoriva za naše gospodarstvo. In tudi tradicionalni viri energije so tukaj eh, nekaj, kar igra pomembno vlogo. Res pa je, da potrebujemo diversifikacijo. Če brez te ne bomo zagotovili varnega in trajnega, eh, varne in trajne dobave z energenti v Evropski uniji. In mislim, da bi za diversifikacijo znižali cene. Pri tem seveda igra ruski plin pomembno vlogo, ampak naša odvisnost ne sme biti enostranska. Tudi Rusi so od nas odvisni, to je neke vrste dvosmerna cesta. In mi smo veliko bolj odvisni od Rusije, kar zadeva zemljski plin, kot naprimer države iz eh, Daljnega vzhoda. Pan posel, pan minister Zbigniew Kuzmuk, jedna minuta, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala lepa, eh, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Severni tok številka 2 je v prvi vrsti politični, ne pa gospodarski projekt obstoječe zmogljivosti so izkoriščene samo v 50 odstotkih. Poleg tega je ta eh, projekt plot sodelovanja velikih zahodnih družb, ki sodelujejo z Gazpromom, leta pa eh, zlorablja svoj dominantni položaj, svoj prevladujoči položaj. To je tudi v nasprotju s konkurenčno politiko. Tu se postavlja tudi vprašanje solidarnosti. kateri so se zavezale vse članice EU, ko so sprejeli energetski svežen. Evropska unija zahteva od Poljske, da je solidarna, ko gre za begunce, sam pa zahtevam isto solidarnost v tem energetskem svežnju. Mislim, da je treba blokirati ta ruski projekt. Hvala lepa za te zanimive pripombe. Kolega Grif, kolegica Grifin ima besedo. To je zelo velik izziv. Naša odvisnost od uvoza se je zelo poveza, eh, povečala v zadnjih letih zlasti od zemljskega plina. In v tem kontekstu želim podariti, da rešitve na tem področju vključujejo tudi poglobljeno tržno integracijo, več naporov za zagotavljanje energetske očinkovitosti in v spodbujanju razvoja obnovljivih virov energije, podvojitev zmogljivosti, E, tega toka ima več implikacij, ki jih komisija mora oceniti. Gospod Kanjate, najprej mora komisija zagotoviti, da bo ta projekt v skladu z e, e, Evropsko zakonodajo o energetskem trgu potem mora komisija tudi preučiti, kaj bo ta podvojitev zmogljivosti pomenila za, usre, za srednje in vzhodne evropske države. V našem interesu je, da najdemo celovito rešitev za energetsko varnost, ki bo koristila vsem državam članicam. Nisem čisto prepričana, da je ta projekt del rešitve. Hvala. Uh, Hvala. Sedaj smo prišli do postopka catch the eye. Štirje ljudje so se javili k. Gospod, eh, so se javili v tem postopku, gospod Hetman. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje. Vse je bilo že povedano v tej dvorani, zato se bom eh, omejil na najpomembnejša stvar, to je pa solidarnost in pa spoštovanje prava. To je temelj Evropske unije. Veliko se o tem govori zadnje čase v Evropske uniji. Danes pa smo v tej dvorani že tisočkrat ponovili ta načela. Vse države članice bi morale pokazati solidarnost. Tudi na drugih področjih. Mislim, eh, da je pri tem treba upoštevati tudi gospodarsko učinkovitost. Hvala lepa. Franculica. Gospod komisar, ko je Evropski svet 14. Eh, marca eh, zaključil, da moramo zmanjšati odvisnost od Rusije, so predlagali, da bi poleg eh, krepitve odnosov z obstoječimi dobavitelji se morali odprti, odpreti tudi za nove energetske vire. Širitev severnega toka bo negativno vplivala na države srednje in vzhodne Evrope. To gre v prid samo nekaterim državam in družbam. To je tudi v nasprotju z načelom solidarnostjo in s skupno politiko in strategijo, ki jo je komisija razvila na zahtevo držav članic. To je zelo negativen korak se strani nekaterih eh, držav članic. Zelo negativen korak z vidika kohezije in solidarnosti. Globoko sem prepričan, da moramo braniti energetsko varnostno strategijo, če ne želimo postati ravljivi in izpostavljeni prekenitvam dobave zaradi političnih sporov ali kakih drugih eh, napak. Hvala lepa. Hvala. Predotis pa Marijas, prosim. Evo ga, što grije proizre? najlepša hvala gospod predsedujoči. severni tok in energetska politika je nekaj o čemer je treba natančno premisliti. gospa merklova je rekla da ne bomo zapustili ukrajine pa vendar le velika multinacionalna podjetja so tista ki so bila gonila tega Mm, tega novega načrta za plinovod Severni tok. To, gre, to je v neskladju z našo diversifikacijo, kar zadeva transportne poti in kar zadeva dobavitelje. Južni tok je bil za Grče, odkuder prihajam, zelo pomemben projekt in takrat so nas pustili na cedilu, nas na Cipru, v Egiptu in tako naprej vzhodno sredozemlje bi lahko postalo zelo pomembno energetsko območje, ampak zaenkrat je videti, da se bomo temu izognili. Hvala. Hvala. Ronis Rop. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nari. Hvala, predsedojoči. Gospod komisar komisija ne sme gledati na ta projekt kot na zgolj komercialni projekt, temveč mora gledati bolj globalno na celo zadevo, se stališča naše energetske politike, se stališča podnebja in če to upoštevamo, je očitno, da je plinovod Severni tok nekaj, kar je v očitnem nasprotju z našimi eh, prednostnimi nalogami, ko gre za krepitev naše krepitev varne dobave v Evropski uniji. V, na Balskem morju se bo sedaj postavljala nova infrastruktura, pri čemer pa že imamo danes alternativne vire dobave plina. Recimo v Litvi imamo plinski terminal, vendar je samo ena tretjina njegove zmogljivosti izkoriščena razlogov mi ni treba posebej omenjati. Zakaj? Zato upam, da ta projekt ne bo postal še ena nasedla naložba in napaka v naši politike, kajti to nikako ne more biti v interesu cele Evropske unije. Uh, uh European... Najlepša hvala. V imenu Evropske komisije bo se taj odgovarjal gospod Arias Kanjete. Thank you, thank you, Hvala, gospod predsedajoči, poslanke in poslanci. Hvala vsem za vaše pripombe. Vesel sem, da v zvezi s to temo pravzaprav ubiramo skupno pot. Če govorimo o energetski varnosti v Evropski uniji, je to seveda temeljna politika, ki jo razvija Evropska komisija. Vse takšne načrte in projekte podpiramo zelo pomembno, bo uh, to naše delo, ko gre za razvoj zagotavljanja zemljskega plina v Evropski uniji. Tudi za južni koridor se bomo zauzemali, tudi nekateri drugi plinovodi so tisti, o katerih uh, razmišljamo. V prihodnosti ne bomo govorili samo o Azerbajdžanu, temveč tudi o Turkmenistanu in ko bodo dozoreli pogoji tudi o iranskem plinu. Gre za velike količine plina, ki uh, se nahajajo v tem delu Evrope. To kažejo že uh, vrtanja, raziskave in tako naprej. Tudi nekaterih drugih delih, zlasti v vzhodnem sredozemlju, bo moč eh, priti do novih verov, tako imenovan egejski plin je ta, tisti, o katerem govorim. To nikakor ni v neskladju z našo politiko. To na eni strani zmanjšuje našo odvisnost od enega samega dobavitelja in od ene same poti. Bolj točno, projekt se bo osredotočal na prevoz 80 odstotkov ruskega plina na eni, po eni sami poti. Zato je uskladitev tega projekta z evropsko politiko varne dobave energentov pomemben korak naprej. Preko Ukrajine danes dobimo več kot polovico ruskega plina in to odvisnost bomo zmanjšali. Vidimo, da zaenkrat obstaja prevelika zmogljivost za ruski plin in zato ta projekt eh, pravzaprav lahko koristi mnogim v Evropski uniji. Naj vam zagotovim, da bo komisija še nasprej ocenjevala projekt Severnega toka, zlasti z stališča spoštovanja zakonodaje o konkuren svobodni konkurenci na trgu. Poskušali bomo ugotoviti vse v zvezi s tem in prišli bomo do ugotovitev, kar zadeva zakonitost tega projekta. To je ena od prednostnih nalog komisije in Evropskemu parlamentu bomo poročali o tem. Ugotavljali bomo, ali gre za komercialno sprejemljiv eh, projekt ali ne. In komisija bo zagotovila, kar zadeva ta projekt, polno skladnost z zakonodajo Evropske unije. Torej, naša zakonodaja je tista, ki jo bo treba v celoti uh, spoštovati, zlasti tretji energetski svežen, pa tudi zakonodaja na področju svobodne konkurence in javnih naročil. Hvala. European Council. Hvala, sedaj pa v imenu Evropskega sveta gospod Nikola Šmit. Zelo na hitro, gospod predsednik. Predsedstvo se zahvaljuje Evropskemu parlamentu za to zelo koristno razpravo in za interes, ki ga posveča v vprašanju varne dobave z energijo in e, za severni tok. Kajti to je bistveno vprašanje za Evropsko unijo, za njene državljane in njena gospodarstva. Varna dobava z energijo ali energetska varnost vključuje celo vrsto vidikov, to je pokazala tudi razprava. To so gospodarski, okoljski in geopolitični vidiki. Evropska unija mora imeti skupno vizijo, skupne cilje in mora govoriti z enim samim glasom. Evropa energija ponuja okvir, ki bi moral omogočiti, da te cilje tudi doseže. Dovolite mi, da upoštevajoč to, kar je povedal komisar, citiram to, kar je zapisano v sklepih Evropskega sveta z dne 19. in 20. marca 2015. In citiram ena, točko 1d, tu piše, treba je zagotoviti, da bodo vsi sporazumi, ki se nanašajo na nakup plina od zunanih dobaviteljev, eh, v celoti spoštujejo pravo Evropske unije, zlasti je treba povečati transparentnost teh sporazumov in pa zagotoviti njihovo skladno z določbami Evropske unije na področju eh, barne dobave z energijo. To, kar je komisar povedal, je posem v tej smislu. Predsedstvo bo prav gotovo posredovalo eh, vaše pomisleke, vaše skrbi eh, na pravo mesto. Hvala lepa. Euh, merci beaucoup, monsieur ministre. Najlepša hvala, gospod minister.